Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Drage kolegice in kolegi, nadaljujemo z sejo odbora za proračunski nadzor. Danes in jutri bomo zasedali, dnevni red imate, imate pred seboj, nihče ni podal nobenih predlogov sprememb. Tisti, ki govorite v dvorani, ne smete govoriti glasneje od mene. Torej, nobenih eh, predlogov sprememb ni bilo v zvezi z dnevnim redom. Sedaj bi vam rada povedala, kateri jeziki bodo na voljo, kajti ta seja se prenaša tudi prek spleta. In uh, jeziki so navedeni v uh, drugi točki. Sedaj pa smo že pri naslednji točki. In eh, sicer gre za študijo o veliki infrastrukturi, ki se financira sredstvi EU, pomankljivo pripravljeni projekti in projekti javnega naročanja. Marko Vali je poročevalec z nami pa so tudi izvedenci za to temo. Kdo bo začel? Oh, ladies and gentlemen, good afternoon. Torej, dame in gospodje, dober dan in najlepša hvala za to priložnost, da vam predstavimo našo študijo. Ne bi rad začel z predstavitvijo omejitev te študije, ampak bi rad povedal, da gre zgolj za splošne smernice in za splošna priporočila. Torej, predstavili vam bomo nekaj prostojnic, ki govorijo o vsebini, rezultatih in pa priporočilih, ki bi jih radi predstavili odboru. Kar zadeva vsebino. Namen te študije je bil, da pripravimo in poskrbimo za boljše razumevanje javnih naročil za velike infrastrukturne projekte, ki jih podpira Evropska unija. Gre za štiri instrumente, štiri finančne instrumente. Evropski sklad za razvoj podeželja, kohezijski sklad, Evropski sklad za strateška vlaganja in pa instrument Povežimo Evropo. Pomembno je izpostaviti, da se 14 odstotkov bruto družbenega proizvoda uporablja za javna naročila in 50 odstotkov sredstev za eh, sklad za strateška ulaganja se uporablja s pomočjo javnih naročil. Pomembno je izpostaviti tudi, da glede na preglednico rezultatov enotnega trga eh, za področje javnih naročil iz leta 2017, kar 13 držav članic ne dosega zadovoljivih rezultatov. To je zelo pomemben podatek in te številke boste našli tudi na strani 25 naše študije. Tam boste našli tudi slikovni prikaz. Evropsko računsko sodišče je v letu 2017 predstavilo ustrezno zaščito proračuna Evropske unije, ba, ampak poročilo iz leta 2016 je izpostavilo številne pomankljivosti. Te pomankljivosti so natančno navedene v študiji, naj pa jih tudi na kratko izpostavim. Lahko bi izboljšali področje podatkov, področje pripravljanja projektov, gre za predvsem ex ante ocene, prihaja do upravnih zamud, te so dokaj običajne v Evropski uniji, poleg tega pa se pojavljajo tudi omejitve v zmogljivosti skupin, ki pripravljajo javna naročila. To so bile splašne pomankljivosti, ki jih je izpostavilo Evropsko računsko sodišče leta 2016. Govoril sem o grafu na 25. Eh, strani naše študije, tega lahko sedaj vidite pred seboj in vidite lahko, da kar 13 držav članic ne dosega dobrih rezultatov oziroma ne izpolnjuje minimalnih zahtev in to je potrebno izpostaviti. Financiranje Evropske unije za velike infrastrukturne projekte v trenutni finančni perspektivi znaša približno 120 milijard. Na prosojnici lahko vidite porazdelitev sredstev glede na posamezne instrumente. In poleg tega je tukaj tudi preglednica dodelitev sredstev za infrastrukturne projekte na področju prometa in energije. Vidite, kako zelo pomembna so to sredstva za določene države, še prav posebej za tiste, ki so se nam pridružile po eh, letu 2004 oziroma 2007. Naj omenim nedavni primer Hrvaške. Študija seveda obravnava vse države članice oziroma študija, ki bi zajela vse države članice, bi obsegala približno 3000 strani. Približno 100 strani bi potrebovali za državo članico in potem bi morali izpostaviti tudi temeljne eh, trende, ki se pojavljajo v Evropski uniji. Kljub temu smo izvedli razmeroma podrobno analizo štirih držav, namreč Češke, Španije, Grčije in Romunije. In Podrobneje še zaključke lahko vidite v študiji, ki vam je na voljo. Poleg tega smo proučili tudi štiri primere. Nekoliko bolj podrobno vidite jih na prosojnici, gre za en čezmejni projekt in to je tudi zelo pomemben politični projekt. Gre za povezavo med eh, Lionom in Torinom, Potem je tukaj Almer, to je avtocesta na Nizozemskem, potem je tukaj izgradnja ceste na, Ciprusu, eh, na Cipru in pa eh, obnovitev metroja oziroma podzemne železnice v Španiji. To so temeljne teme, ki smo jih obravnavali v okviru izvajanja javnih naročil. Kakšne pa so bile naše ugotovitve? Seveda je potrebno izpostaviti, kdo je pravzaprav kdo v tem eh, procesu, države članice pripravljajo in izvajajo večino dela. Če se čisto preprosto izrazim, inštitucije Evropske unije pa zagotavljajo skladnost postopkov. Torej, priprave se odvijajo predvsem na ravni držav članic in so odvisne od zmogljivosti držav članic. Države članice imajo omejeno število uradnikov, ki se ukvarjajo z temi temami. Te teme so izjemno zapletene in eh, zahtevajo dobro usposabljanje eh, in veščine, ki se razvijajo postopoma. In to je seveda omejitev, ki smo jo upoštevali pri izvajanju te študije. Naše mnenje je, da ko gre za eksante ocene, za ocene vpliva, za analize socioekonomskega vpliva in eh, za analize stroškov in koristi, so rezultati zadovoljivi na splošno. Tu in tam se pojavijo primeri slabih praks, ampak po večini so postopki ustrezni, seveda pa bi lahko posamezne področje tudi še izboljšali, recimo upoštevanje okoljskih vidikov. Pa tudi oceno potrebe po posegu v individualne dele projekta. Tukaj ne gre za posamezen cestni odsek, ampak za razvoj celotne regije. Na tem področju bi zagotovo lahko dosegli izboljšave, potem bi lahko izboljšali preglednost eh, pripravljalnega procesa in poleg tega smo ugotovili, da niso vedno vključeni vsi deležniki. Tukaj govorim predvsem o posvetovanju za civilno družbo in z državljani. To so zelo splošne pripombe, ampak glede na to, da imamo omejen čas za predstavitev, bi se rad osredotočil na te temel, temeljne teme. Na prosojnicah in tudi v vašem poročilu lahko najdete nekaj diagramov, ki predstavljajo porazdelitev ulog med državami članicami Evropsko unijo in eh, pa finančnimi inštitucijami. Tukaj lahko vidite primer Evropskega sklada za strateška vlaganja. Sedaj pa k drugim ugotovitvam. Prehajam od priprave projektov eh, k javnim naročilom, javnim razpisom. Zaenkrat nimamo dovolj podatkov, kaj se je zgodilo z sporočilom Evropske komisije v zvezi z prostovoljno ex ante oceno z profesionalnim pristopom k javnim naročilom in pa k smernicam v zvezi z javnim naročilom. Ne vemo, kaj se je pravzaprav s tem zgodilo in zato mislimo, da bi bilo ustrezno oceniti vpliv tega sporočila na trge. In to čim prej. Kot sem povedal že prej, menimo, da spremljanje Evropske komisije oziroma Evropske investicijske banke dobro poteka, ampak eh, seveda bi lahko tudi dosegli izboljšave na številnih področjih. Menimo, da se ne uporabljajo dovolj zmogljivosti oziroma možnosti, ki jih ponujejo inštitucije Evropske unije. Tukaj govorim o dobrih praksah, ki so na voljo državam članicam in le malo držav članic ta material, ki so ga pripravile inštitucije Evropske unije, dejansko uporablja. Potem zbiranje podatkov, o tem bom govoril kasneje. Tukaj bi morali postopke izboljšati. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker bi nam to omogočilo ex post oceno skladnosti projektov z prvotno zastavljenimi cilji. Sedaj pa bom predal besedo kolegu. Ogledali smo si tudi vprašanje javnih razpisov, kjer ponudnikov storitev ni veliko in se za določen razpis poteguje le en sam ponudnik. Zbrali smo podatke za obdobje 2009 do 2017 in ti podatki so razmeroma nezanesljivi, k temu se bom kasneje še vrnil, ampak začeli smo z 4,6 milijona pogodb in potem, ko smo zaradi pomankljivih podatkov in tako naprej, izključili posamezne projekte, smo zaključili z 226 tisoč eh, projekti. In ugotovili smo, da če si ogledamo vse podatke, ki so bili objavljeni, pa naj gre za javne razpise za sredstvi Evropske unije ali pa ne, smo lahko ugotovili, da je 12 odstotkov pogod bilo dodeljenih glede na razpise, na katerih se je za pogodbo oziroma za delo potegoval zgolj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 Pokazalo se je, da se je odstotek eh, v obdobju 2009 do 2017 izjemno spreminjal. Odstotek tistih javnih razpisov, kjer je bil ponudnik zgolj eden. In ugotovili smo, da je takšnih primerov manj, kadar se projekti financirajo tudi za sredstvi Evropske unije. pogledali smo, ogledali smo si situacijo na ravni Evropske unije, poleg tega pa smo si podrobne ogledali tudi tri države, namreč Polsko, Mačarsko in pa Dansko. In kar smo ugotovili je sledeče. Kot je pokazala prva preglednica, je 12 odstotkov projektov bile takšnih projektov, kjer je bil ponednik le eden manj pa je bilo takšnih primerov, uh, kadar so bila uporabljena tudi sredstva Evropske unije. Na polskem je bil ta odstotek nekoliko višji, če upoštevamo vse, vsa naročila. Vendar pa je bil ta odstotek še zmeraj razmeroma nizek, kadar je šlo za financiranje tudi za sredstvi Evropske unije. Obstajajo pa tudi države članice, kjer je ta odstotek višji kot na polskem in pa na mačarskem. V primeru Danske lahko vidimo, da je le malo razpisov z enim ponudnikom, ki vključujejo tudi uporabo sredstev Evropske unije. Prej sem omenil nekaj težav v zvezi z podatki, ki smo jih naložili z javnih portalov. 42 odstotkov podatkov ni vsebovalo pomembnih podatkov. Recimo, ali so bila uporabljena sredstva Evropske unije, kakšna je bila celotna cena projekta in tako naprej in nekaj manj kot tisoč primerov je bilo takšnih, kjer so javna naročila presegala milijardo evrov. In dva primera, ki smo jo navedli, kaže ta najvišjo vrednost, ki smo jo našli v našem pregledu. Ne vem, kako se sploh izgovori ta številka, ker je tako visoka gre pravzaprav za bolgarsko ministrstvo eh, za promet. In kar je zanimivo pri tem podatku je tudi, da je to ministrstvo za promet v Sofiji in Država, ki je izpostavila težave z tem, eh, je bilo, bila Združeno kraljestvo. Na no, to vam pravzaprav kaže, v kakšne težave včasih zaidemo pri analizi teh podatkov. Izločili smo veliko podatkov, kjer je bilo jasno, da nekaj ni v redu. Nimamo prav veliko zaupanja v zanesljivost podatkov. In glavna težava z tem je, da je bil elektronski register pripravljen v druge namene, ne, ni pa namenjen ex post analizi financiranja. Torej, zdi se, da obstaja določena vrzel v zagotavljanju podatkov, če tudi se je situacija izboljšala. Pred nekaj leti smo izvedli podobno analizo in izkazalo se je, da so podatki bili zagotovljeni s pomočjo portala OpenTED, ki so ga pripravili pravzaprav hekerji. Torej, to, kar imamo na voljo sedaj, vsekakor predstavlja veliko izboljšavo. Vendar pa kljub temu mislim, da so ti podatki razmeroma nezanesljivi. Najlepša hvala. No, sedaj pa k drugim ugotovitvam. Če se ogledamo študije posameznih držav, lahko ugotovimo, da je bilo kar nekaj ovir, namreč pogoste spremembe v eh, zakonodajnem okviru, omejena koordinacija med pristojnimi organi, včasih se preveč pozornosti posveča ceni, prihaja do umetnega ločevanja proračuna namenjenega izvajanju posameznih projektov in seveda je tudi nekaj nepravilnosti oziroma nekaj primerov korupcije. Naj vas opozorim na stran 29 in pa stran 30 v vašem poročilu, kjer lahko podrobneje vidite prikaz nepravilnosti. Najprej v zvezi z nepravilnostmi Evropske komisije, ko gre za kohezijsko politiko in potem na naslednji strani OLAF poroča o nepravilnostih povezanih z Evropskim skladom za strateško vlaganje. Mogoče vas bo to zanimalo. Kot sem dejal prej, obstaja zgolj omejen nadzor Evropske komisije oziroma Evropske investicijske banke in seveda je potrebno upoštevati tudi finančna sredstva, ki so za to na voljo. Če poenostavim stvari, kaj ti čas beži, potem bo najbolje, da se osredotočim na priporočila. Menimo, da je potrebno poskrbeti za zbiranje podatkov, tako da bi lahko bolje razumeli situacijo v državah članicah, ko gre za pripravo projektov, še posebej, ko gre za velike infrastrukturne projekte. To je naš prvi zaključek. Drugič, menimo, da je potrebno oceniti, kakšen je bil učinek dobrih pobud, ki jih je pred nedavnim podala Evropska komisija. Ne bom jih eh, posebej navajal. Mislimo tudi, da je potrebno analizirati, zakaj se sredstva, ki so namenjena državam članicam, ne uporabljajo kajti na voljo je centr, ki zagotavlja strokovno znanje, ki pa ga države članice le poredko uporabljajo. Potem je potrebno pregledati tudi neskladnosti in pomakljivosti v zbiranju podatkov. In poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za to, da bodo v vsak postopek bolje vključeni tudi vsi deležniki. Najlepša hvala. No, jaz sem vsaj zdaj zelo zmedena, kaj ti podatki, ki ste jih predložili, se povsem razlikujejo od podatkov Generalne direkcije za regionalni razvoj recimo, kar zadeva Mačarsko in Polsko in zgolj enega ponudnika, 45 odstotkov vseh razpisov, ki zajemajo sredstva Evropske unije. Za Mačarsko je ta odstotek 36 odstotkov. Torej, ti podatki eh, se niso mogli v, v eh, teh letih tako zelo spremeniti. Torej, imamo velike težave s podatki. Kolega Vali. Najlepša hvala. Zanesljivost podatkov je zares eh, ključnega pomena, še prav posebej, ko gre za velike infrastrukturne projekte. Rad bi se zahvalil izvedencem, ki so pripravili študijo. Na ta način smo dobili neodvisen pogled eh, na eh, to, eh, kakšna je situacija v zvezi z velikimi infrastrukturnimi projekti in udeležbo sredstev Evropske unije. Tukaj gre za pripravljalne dejavnosti in pa za javne razpise, 40 odstotkov bruto družbenega proizvoda med leti 2014 do 2020 eh, predstavljajo veliki infrastrukturni projekti in 120 eh, milijard evrov eh, znašajo, znaša znesek javnih naročil. Odbor za proračunski nadzor je ugotovil številne pomankljivosti v preteklih letih in seveda imamo z, težave z zanesljivostjo podatkov, kot je dejala že eh, gospa predsedujoča. Potrebna je, potrebno je izboljšati predvsem ex ante analize. Pokazalo se je, da bi morali določenim postopkom posvetiti več pozornosti zaradi tega, ker bi bilo potrebno ugotoviti, ali so bile ex ante študije odpra, opravljene povsem nepristransko. Okoljski vidiki pogosto niso bili dovolj upoštevani oziroma so bili vključeni prepozno, zaradi tega bodo potrebne izboljšave tudi na drugih področjih, tako da se bomo izognili napakam iz preteklosti pri velikih infrastrukturnih projektih. Druga pomembna točka pa so regije. Potrebno je vključiti regije, to je ključnega pomena. Še prav posebej, če zaradi velikih infrastrukturnih projektov prihaja do spremembe celotnih regij. Videli smo eh, recimo projekte Evropske investicijske banke Castor v Španiji, ali pa velike železniške povezave, avtoceste in tako naprej. Tukaj gre za velike projekte, ki eh, zajemajo različne regije. Recimo, eh, če blizu vaše hiše naenkrat vzpostavijo veliko odlagališče, potem je seveda v to potrebno vključiti tudi lokalne prebivalce gre lahko tudi za eh, nevarne projekte ali pa projekte, ki niso ravno koristni za lokalno prebivalstvo in zaradi tega so potrebne ustrezne razprave. Potem je tukaj fenomensko, fenomen zgolj enega ponudnika. Kot eh, je bilo rečeno, bi morali izboljšati dostop do podatkov, še zmeraj se pojavljajo težave pri zbiranju podatkov v zvezi z finančnimi projekti. Imamo tudi izjemno raznolike podatke in potrebno bo vključiti tudi Evropsko komisijo. V prihodne postopke, tako da bomo ugotovili, zakaj prihaja do tega razhajanja v eh, podatkih. Poleg tega pa je potrebno izboljšati tudi elektronski registr, ki omogoča dostop eh, do podatkov tudi evropskim državljanom. Ta sistem je potrebno izboljšati, tako da bomo imeli boljši nadzor nad 120 milijardami evrov, ki so namenjeni javnim projektom. Tukaj gre na vse zadnje za sredstva naših davkoplačevalcev in zagotoviti je potrebno čim večjo preglednost. Poleg tega želim izpostaviti tudi, da je pomembno oceniti zmogljivosti držav članic pri izvanju velikih infrastrukturnih projektov in jim je potrebno tudi pomagati, kadar je ugotovljeno, da prihaja do pomankljivosti. Evropska unija lahko pomaga pri razvoju najboljših praks. Poleg tega je potrebno zagotoviti popolno preglednost v javnih razpisih in na ta način oziroma to bi lahko dosegli z boljšim sodelovanjem med državami članicami Evropske investicijsko banko in Evropsko komisijo. Rad bi se še enkrat zahvalil avtorjem eh, študije. Eh, predsedujoča našega odbora je že izpostavila določene težave, ki jih imamo z to študijo in če želijo kolegi še kaj dodati, bom seveda hvaležen za njihove komentarje. Kajti mislim, da bi lahko ta študija izboljšala kakovost dela v odboru za proračunski nadzor. Hvala lepa. Absolut, vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen von Seiten? Najlepša hvala. Želi kdo kaj dodati? Sicer se zahvaljujem obima avtorima študije in jima še enkrat dajem besedo. Omejili ste se na velike infrastrukturne projekte, ki znašajo več kot 50 milijonov. Mogoče je zaradi tega slika drugačna kot pri manjših projektih. Eh, vsa podjetja se tudi ne morejo potegovati za takšna naročila. Torej gre najbrž vedno za ista podjetja. Dajem vam besedo, predem bom eh, dala besedo še Evropski komisiji. Um, um, uh, uh, uh, Kar zadeva razlike v podatkih. Mislim, da je že v študiji omenjeno in da sem to dejal tudi jaz, da naša, naša študija temelji na podatkih, ki smo jih pridobili iz elektronskega sistema TED. In jaz upam, da imajo državni organi natančnejše podatke o javnih naročilih. Analiza GDR-ja, recimo. Ne vem, na katerih podatkih temelji, ampak če gre za podatke držav članic, potem eh, ni presenetljivo, da prihaja do razhajanj. Kajti TED je bolj platforma za napoved projektov ni pa to platforma, ki bi bila namenjena natančni analizi teh informacij. Nacionalni sistem nadzora javnih razpisov pa je bil vzpostavljen ravno z namenom spremljanja javnih naročil. In tako naprej, ne vem, ali želiš še ti kaj dodati. Pomembno je spostaviti tudi, da pri več kot 42 odstotkih vnosov eh, podatki niso popolni. Torej, ima naša študija tudi določene omejitve, ki jih je potrebno sprejeti in ki smo jih mi sprejeli že na samem začetku. Na 51. strani študije lahko najdete te podatke. in vidite lahko tudi analizo glede na specifične elemente, ki manjkajo na elektronski platformi. Samo še ena točka, ki jo želim izpostaviti in tega prej nisem omenil. TED vsebuje tri vrste javnih naročil. Storitve, delo in pa dobava. storitve, delo in pa dobavo. In predvsem pri dobavi eh, je bilo eh, veliko takšnih primerov, kjer je bil ponudnik zgolj eden. Ja, danke schön. Für die Kommission hat Dennis vom. Um... Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije gospod Dennis iz Gideregio. Thank you, Madam Chair. And, um... Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala lepa za to zelo dobro študijo. V zadnjih minutah sem videl, da je kar veliko zaskrbljenosti glede zbiranja podatkov. Mi imamo podobne težave z podatki, ki niso zagotovljeni v različnih sistemih in uh, nenehno imamo težave s tem. In smo v stikih eh, z prejemniki sredstev v državah članicah, zato da bi lahko izvedli ustrezno analizo. Čez nekaj trenutkov bom prešel k priporočilom. Ampak naj najprej spregovorim o Evropski komisiji in pa Evropski investicijski banki in naši ulogi pri pripravi projektov. Imamo ekipo 140 posameznikov, ki pomaga pri pripravi projektov in ki te projekte pregleda tudi z vidika skladnosti z zakonodajnim okvirom. veliko smo storili na področju izboljšanja priprave projektov. Ali je naš sistem popoln? Ne, še zmeraj nas čaka veliko dela. Imeli smo tudi obsežen akcijski načrt za področje javnih naročil. Ta akcijski načrt je zajemal različne generalne direkcije Evropske komisije. Zagotovili smo veliko podatkov državam članicam. Nekoliko sem razočaran, da so svetovalci ugotovili, da države članice te storitve ne uporabljajo oziroma za njo ne prosijo in morda bi morali razmisliti o tem, kako bi lahko spodbudili države članice, da uporabljajo to službo. Sedaj pa priporočila. Prvo priporočilo je del akcijskega načrta za področje javnih naročil. Zbiramo podatke, izvajamo študije in tako naprej. zbiramo podatke in eh, pregledujemo projekte, zato da bi ugotovili, kako dobro so bili pripravljeni. Kar zadeva rezultate nedavnih pobud Evropske komisije, nisem povsem prepričan, da je sedaj pravi trenutek za oceno vpliva, kajti mislim, da so to zelo nedavni predlogi in da potrebujemo nekaj več izkušenj. potrebno je tudi nasloviti problem neskladnosti podatkov v elektronskem registru TET. Glede na število vnosov, mislim, da nobena evropska inštitucija ne more izvesti pregleda kakovosti podatkov. kot eh, pravijo strokovnjaki za področje informacijske tehnologije, eh, če vnašaš neustrezne podatke, potem dobiš tudi neustrezne rezultate. Torej, mi se lahko obrnemo na države članice, ampak pristojni organi v državah članicah so tisti, ki so odgovorni za verodostojnost teh podatkov in Sva predstavitev ste začeli z tem, da ste govorili o različnih vlogah različnih deležnikov. Dejali ste, da je potrebno okrepiti udeležbo različnih deležnikov. Evropska komisija seveda to podpira, vendar pa so odločitve v zvezi s tem sprejete na regionalni in pa na državni ravni. okrepitev zakonodajnega okvira. Vsi projekti morajo biti v skladu z uredbo o javnih naročilih. In to predstavlja tudi pomemben del našega revizijskega dela. Gre za ugotavljanje skladnosti z zakonodajo. Ne vem, če lahko to še v večji meri izpostavimo. Ampak gre za zelo koristno študijo. Žal mi je, da niste zadovoljni z zbranimi podatki. In seveda, nekatere številke so zares smešne. Ampak kljub tem omejitvam mislim, da je študija koristna in eh, da nam bo pomagala pri našem nadaljem delu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja. Nič nisem razumela. Nič nisem razumela in ne razumem, zakaj se študija generalne direkcije tako zaraz, razlikuje od številk, ki so bile predložene danes. V zvezi s tem tudi nič niste povedali. Tudi nisem razumela, zakaj eh, podatki niso kakovostnejši. In tudi ne razumem, zakaj je temu tako. Ali potrebujemo uh, drugačna pravila, ali pa ne zbiramo ustrezno številk, ali pa ne ustrajamo dovolj potem, pri tem, da je potrebno številke predstaviti. No, lahko še enkrat začnete od začetka, kajti ničesar nisem razumela. Povsem se nezadovoljna s tem, kar smo danes slišali. In če se ogledamo, koliko sredstev se tukaj pretaka, če si pogledamo, da je uspeh Evropske unije na notranjem trgu odvisen od preglednosti podatkov, potem sem zelo zaskrbljena. Torej, katastrofalna je ta situacija. Še enkrat vam dajem besedo. Hvala, gospa predsednica. No, vas bom skušal razsvetliti, ali bom uspešen pri tem, pa ne vem. Uh, to, kar lahko naredimo, po mojem mnenju, je naslednje. Pred kratkim smo šele dobili to poročilo in uh, primerjali bomo podatke, ki so v poročilu, tudi s podatki, ki smo jih pripravili mi v DG regijo. Videli bomo, ali lahko opredelimo razloge, zakaj se podatki tako razlikujejo. Mislim pa, da danes nimamo še odgovora na to vprašanje. treba bo opraviti analizo um, v razlikah pri rezultatih in bomo videli, ali so res bili krivi podatki, torej ali bomo to razliko um, povedli nazaj na razlike v podatkih. Uh, če ima kdo še kakšno vprašanje, uh, tudi oba izvajalca študije, uh, lahko odgovorim, ampak danes pa ne morem povedati, zakaj so podatki tako različni. Nee, nee, nee, nee. Also, ich habe. Nee, nee, nee. Äh, Študija äh, generalnega direktorata äh, regijo se je ovrednotila in je povedala, da je omenila številne stvari in prihaja do popolnoma drugačnih rezultatov. Zlasti za države, ki so nam pomembne, naprimer Mačarska, Poljska. In rada bi, da mi razložite, kako ste lahko prišli do tako različnih rezultatov, kje je problem. Saj jaz se ne uh, ukvarjam uh, s temi zadevami iz zabave. Mi nudimo ljudem odgovore. Dobro je, da lahko preberemo to, kar dobimo. Vse smo prebrali, razprava teče že mesece in že mesece poskušamo eh, razumeti, uh, zakaj eh, v nekaterih državah članicah ni drugega podjetja. In lahko vam povem, zakaj. Tu imenujemo korupcija. Položaj je resen. Eh, in eh, proti temu sem, da rečemo, ja, zadevo si bomo pogledali, analizirali in potem bomo morda nekaj ugotovili. Povem vam, da sem izredno razočarana. Nekaj več boste že morali povedati. Še enkrat vam bom dala besedo. Izvolite. Thank you, Madam Chair. Um... Hvala, gospa predsednica. No, kot sem rekel, v študijo smo šele prejeli. Nismo še imeli priložnosti, da bi podatke iz študije primerjali z našo prejšnjo študijo in to bo treba narediti. Danes vam res ne morem razložiti, zakaj so podatki in rezultati tako različni. Ne vem, zakaj je delež eh, edinih ponudnikov tako velik to bo treba proučiti. In o tem danes žal ne morem poročati, res mi je žal. Gre za to, da se delo dobro opravi, strinjam se z vami, potrebujemo preglednost in potrebujemo tudi neke uh, konsistentne podatke, ki bodo privedli do konsistentnih rezultatov. Pa tudi dobro razumevanje tega potrebujemo, kaj se na terenu dejansko dogaja. Ampak žal mi je danes teh razlik res ne morem razložiti. Proučiti bo treba to študijo in jo primerjati z našo. Kdaj pa boste tako daleč, kdaj pa vas lahko znova povabimo samo v odboru? Mislim, da nam bo to vzelo nekaj tednov, mogoče dva, tri mesece, ampak eh, v prvi četrtini naslednjega leta pa mislim, da bi lahko spet prišli sem. No, potem pa predlagam marec, eh, to bomo ponovno uvrstili na dnevni red. Zanima me sledeče. Vi v tem sektorju delate in zanima me sledeče, glede na vaše izkušnje, ali je sedanji regulatorni ukvir zadovoljiv? Imamo uh, obveznost um, obveščanja in ali je ta zadostna? In ali je ta obveznost um, obveščanja predvidena tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru? Ali se da to sploh ni več pomembno? I think we have. Uh, Mislim, da imamo tukaj sile, ki med sabo tekmujejo. Po eni strani želimo popolno transparentnost in to zahteva veliko informacij. Veliko informacij potem zahteva tudi veliko uh, zapletov in pa dodatno breme za upravičence. Uh, To zahteva tudi potem dodatna sredstva v državah članicah in v komisiji. Po drugi strani pa so sile, ki se zauzemajo za poenostavljanje, torej da bi imeli enostavnejša pravila, ki jih bo tudi lažje upoštevati. Veliko poročanja je prostovoljne narave, torej ni neke eh, stroge pravne podlage. Mm, za to poročanje. In mislim, da s prepričevanjem in pa z različnimi eh, drugimi tehnikami, naprimer eh, strokovnimi sestanki in študijami, pridobimo te podatke. Mislim, da ne potrebujemo obveznosti dodatnega poročanja za države članice. Torej, v tem trenutku mislim, da od nacionalnih organov nam ni treba tega zahtevati. To pomeni, da bi pravzaprav lahko vedeli več, če bi to želeli, ampak občutek imam, da tega ne želimo vedeti. Imam zelo slab vtis, kajti naša izkušnja kaže, da eh, številni, za številne sklade, kar se tiče korupcije, niso pregledni. In občutek imam, da smo odprli vrata in okna za tiste, ki želijo se okoristiti s temi eh, skladi. To, kar učitajo Evropski uniji, to je nekaj, čemur se moramo zaprstaviti in sicer s preglednostjo, ampak tega si nisem tako predstavljala in zaradi tega sedaj iz te zgodbe odhajam za zelo slabim občutkom. Znova se bomo srečali marca in tega ne bom pozabila. Sedaj pa eh, dam eh, besedo še enkrat izvedencem. Ali želite morda še kaj? dodati? Izvolite. Hvala. To, kar je tukaj pomembno, je, kakšni podatki so se uporabili pri DG regijo, pri njihovi študiji in kakšna je bila metodologija. Naprimer, mi nismo mogli uporabljati podatkov TED, da bi uh, eh, izzeli določene sklade. Uh, Ehm, možnost je bila samo opredeliti, ali so bili uporabljeni evropski skladi ali ne. Ehm, mogoče bi morali primerjati tudi metodologijo in pa vire podatkov, zato da bi lahko ugotovili to, ali smo mm, proučevali točno iste skupine pogodb. V tem trenutku ne vemo, ali je šlo za isti nabor podatkov ali ne. Mislim, da je to pomembno vedeti. Mogoče so bile tudi razlike v metodologiji. Eh, eh, tiste, ki so nabor podatkov nekako zožile in zato so rezultati drugačni. To že razumem, ampak ukvarjamo se z isto stvarjo, namreč koliko podjetij se je udeležilo razpisal, eh, kjer so upletena tudi sredstva Evropske unije in to so pomembne informacije. Zato smo dali v izdelavo te dve študiji, eno Evropske komisiji in eno vam. Rezultat pa je eh, drugačen in zaradi tega smo nekoliko zmedeni, kajti dobili smo rezultate, s katerimi ne moremo nič začeti. To pomeni, da ali je prišlo do napake, kajti ne morem razumeti, kako lahko pri isti stvari pridemo do tako različnih rezultatov. To je na vzkrižju za mojimi dosedanjimi izkušnjami. Torej, če želite še kaj dodati, izvolite, sicer bom dala za konec še enkrat besedo poročevalcu. Hvala lepa. Zadovoljen sem, ker je študija poudarila uh, to, da je treba preveriti podatke. In uh, mi bomo poskušali osvetliti te podatke. Seveda tukaj gre za veliko denarja in tukaj gre za velika infrastrukturna dela, ki so lahko vredna eh, milijarde in gradijo se leta, zajemajo tudi um, veliko število majhnih in srednjih velikih podjetij. Uh, in vprašanje je, ali je tisti, ki dobi potem v izdelavo projekt, upleten v kakršnokoli korupcijo. Torej, komisija mora opraviti svoja preverjanja uh, in poskušati nam mora zagotoviti podatke in nam razložiti, zakaj smo prišli do podatkov, ki se razhajajo. Zelo pomembno je, da o tem govorimo, kajti brez razprave, brez dialoga bomo še naprej delali iste napake, namesto da bi dobili te informacije. Torej, zahvaljujem se tudi predsedojoči, da se je spustila v takšno globino, ko je šlo za podatke. Zahvaljujem pa se tudi kolegom, ki so pokazali za to temo toliko interesa. Torej, um, veselim se poglobljene razprave o tem. Hvala. Prav gotovo. E, torej, sedaj bomo to temo preložili na marec in upam, e, da e, nam boste potem razkrili pomembne skrbnosti v zvezi s to temo, ki je tako pomembna. Kajti vprašanje je, ali deluje naš notranji trg na področju javnih razpisov. Hvala lepa in sedaj smo ob koncu te točke dnevnega reda. Ne vem, ali uh, imamo generalnega sekretarja že pred vrati. Če ne, eh, moram sejo prekiniti do njegovega prihoda. Hvala. Nadaljujemo z našim dnevnim redom. A, pozdravljam a, gospoda podpredsednika Sasolija, ki je predstojen za TABG, potem a, po, pozdravljam generalnega sekretarja gospoda Velaja, potem pozdravljam notranjega revizorja gospoda Galvina, potem pozdravljam. A, tudi gospod Čiprijani, ki nadomešča eh, gospoda Pietra Rusa iz Evropskega računskega sodišča. Eh, sedaj bomo obravnavali eh, poglavje računskega sodišča. Rada bi pozdravila skupino obiskovalcev iz Nigra in Slonokoščine obale. To so kolegi iz nacionalne skupščine iz obeh afriških držav.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 vodja kabineta gospoda Rusa. In najprej bi upravičila gospoda Rusa, da ni mogel priti danes na vaše zasedanje eh, zaradi zdravstvenih težav. Predstavila bom deseto poglavje letnega poročila revizijskega sodišča gre za upravne izdatke, še posebej se bomo danes osredotočili na Evropski parlament. Ocena sodišča v letnem poročilu za leto 2017 je pozitivna in eh, ni bilo materialne stopne napake. Ocenjena stopna napake je 0,5 odstotka ta ocena tudi izhaja z vzorca 55 transakcij, od teh jih je bilo 11 povezanih z Evropskim parlamentom. Ugotovili smo, da so štiri testirane transakcije bile predmet napake, sedem pa je bilo napak različnih vrst, eh, med njimi smo. Uh, Eh, zaznali eno napako, kjer je šlo za eh, nadomestilo za neupravičene izdatke za skupine obiskovalcev. Potem eh, pri šestih ostalih napakah je prišlo do šibkosti v postopkih javnega naročanja, pri razpisih, potem nespoštovanje načela letnega poročanja, potem nezadostne so bile tudi kontrole eksante in pa preverbe ex post, ko gre za račune in izdatke. In mi Evropskemu parlamentu zato specifično priporočamo naj izboljša smernice za avtorizacijo svojih zaposlenih, ko gre za eh, oblikovanje kriterijev in pa postopkov javnih razpisov v kontekstu revizije finančne uredbe ko bo parlament eh, pregledoval pravila eh, za sprejem skupin obiskovalcev, naj okrepi tudi eh, postopke ehm, prijav skupin. Od skupin mora zahtevati tudi dodatne dokumente skupaj z zahtevami za stroškovna nadomestila. Mi smo ocenili tudi nadaljevanje splošnih priporočil, ki so bila podana v letnem poročilu leta 2014. Ehm, naša priporočila v zvezi s plačami in eh, nadomestili za družine eh, so bila v večini primerov upoštevana. Ko gre za spoštovanje eh, javnih razpisov strani evropskih političnih strank, pa nismo um, zaenkrat še uspeli pregledati doseženega napredka v primerjavi s smernicami iz leta 2014. Gospa predsedujoča, um, gospa poročevalka, člani in članice odbora, mi vam bomo vedno na voljo za dodatna pojasnila, zaenkrat pa hvala za pozornost. Ja, besen dank. Najlepša hvala. Začeli bomo sa kolegom Sasoljem. Eh, torej eh, parlamentu in pa ljudem iz generalnega eh, direktorata finance bi se rada zahvalila. Gospod Sasoli, beseda je vaša. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Razpravljamo torej o razrešnici 2017. Kratek bom. Eh, na kratko bom predstavil teme in vprašanja. Seveda vam bom poskušal eh, podati kar največ informacij. Eh, torej 1210 eh, milijonov evrov, ki so bili predvedeni za leta 2017, je bilo uporabljenih v višini 99 odstotkov. To pomeni, da je bil odpovedan zgolj en odstotek in to pomeni, da eh, je bilo opravljeno dobro delo in da smo dosegli izvrstno raven izvajanja proračuna sa strani Evropskega parlamenta. Ta rezultat je bil možen zahvaljujoč eh, predhodnemu financiranju in pa transferju na začetku leta, eh, ko je šlo za prenos 40,5 eh, milijonov evrov. To se nanaša na zgradbo KAT v Luksemburgu, Luksemburgu in na ta način smo lahko prihranili 8,5 milijonov evrov v obliki obresti. In po mojem mnenju je to zelo pozitivno obvestilo. Potem nekaj vprašanj, ki se nanašajo na varnost. Um, v tem smislu smo leta 2017 opremili zgradbe, sodelovali smo z nacionalnimi organi in ustvarili smo sedaj varnost pri vhodu uh, v Bruslju, smo sedaj opremili ulico Rue Virc kajti eh, tam je prehod mimojdočih precejšen in zato to predstavlja eh, više stopno tveganja. Poleg tega smo okrepili dostop do parlamentarnih zgradb in pri tem smo um, nadgradili delo iz leta 2016, um, kar se tiče zgradbe Altero Spinelli. Eh, potem smo internalizirali eh, službo voznikov, to nam omogoča večji nadzor, kar se tiče varnosti, to velja tudi za osebje. Sedaj pa imamo tudi možnost, da našim zaposlenim nudimo eh, primerno delo. 116 voznikov smo zaposlili in sicer na podlagi razpisa. Eh, potem zgradba KAT v Luksemburgu, dela napredujejo, ta hip tukaj ne beležimo večjih problemov. Imamo um, poročila iz teh piračil, poročil izhaja, eh, da so stroški pod uh, 432 milijoni in povedali so nam tudi, da se spoštujajo roki. Potem Štrasburg. Um, Odprtje zgrabe Apple, to bo pomenilo, da bomo imeli na voljo več prostora in uh, dali bomo več uh, pisaran eh, poslancem. To je dobro, da bomo izboljšali možnost za delo, kajti se, do sedaj je bilo tako, da so morali asistenti deliti pisarne in na ta način ni bila spoštovana njihova uh, zasebnost. Potem je tukaj zgradba Mertens, eh, ta zgradba je bila sedaj eh, odprta in tudi tukaj bomo, na ta način bomo zagotovili, zagotovili več prostora. To je zelo primerno, kajti v zadnjih letih se je število našega osebja zvišalo, sedaj imamo več stažistov, več zaposlenih in ni moramo zagotoviti primerne delovne pogoje. Eh, potem uh, hibridni računalniki. Sedaj uh, iščemo nove rešitve v zvezi s tem. Uh, sprožili smo pilotni projekt za hibridne računalnike. GD ITEK je sprožil ta projekt in zabeležili smo velik uspeh, kajti sedaj smo uvedli nov koncept mobilnosti in to pomeni, da bomo imeli lahko svojo pisarno vedno s seboj. Potem, eh, nepremič, potem je tukaj vprašanje, kako opremiti naše pisarne. Eh, tudi na tem področju imamo nov pilotni projekt in sicer za poslance. Morda ste videli, da imamo sedaj majhne dvorane za sestanke za 8 do 10 oseb. Eh, to je bil velik uspeh. Te majhne dvorane so namenjene za omejene sestanke poslancev in izkušnje poslancev v zvezi s temi dvoranami so odlične. Potem poskušamo opremiti pisarne za bolj primerno opremo, ki je bolj prilagojena delu. Uvedli smo leasing. Eh, pri tem upoštevamo eh, tudi nadomestila, eh, popravila, vzdrževanje. Torej, tukaj bodo stroški skoraj da neutralni iz vidika proračuna. Potem vprašanje preglednosti. Ađeja, to je bilo vprašanje, za katero se je ukvarjala delovna skupina. Pogledal sem si vprašanjik, postavili ste nekaj vprašanj po splošnih stroških. Bil sem so predsedojoči delovne skupine, specifične delovne skupine, ki se je ukvarjala z eh, pregledom Adžeje. Postavili ste vprašanja v zvezi s tem in sicer v okviru razrešnice leta 2018. Vprašanja so se nanašala zlasti na vprašanje ločenega eh, računa in pa na vrnitev vsot, eh, ki se niso potrošile. Oblikoval sem predlog, ki predvideva mešani sistem, eh, to pomeni minimalni del eh, predplačil in potem pa povračilo stroškov in sicer na podlagi stroškov, ki so se v resnici zgodili. Potem sem odstopil kot sopredsedujoči eh, te delovne skupine. Nadomestil me je kolega, ki je nadaljeval s tem delom, imel pa je drugačno stališče. Torej, to stališče je potem zmagalo, ehm, podpredsedniki so njegovo stališče podprli. Jaz menim, da če želimo slediti resoluciji Evrops plen plenarnega zasedanja, potem moramo opustiti um, uh, predhodna plačila. Ampak to stališče ni bilo deležno večine in zato sem odstopil kot sopredsedujoče te delovne skupine. Potem, kar se tiče uh, integrativnega pokojninskega sklada. Pred desetimi leti smo sprejeli odločitev, da bo parlament prevzel odgovornost za eh, pokojninski sklad. Torej, ko ne bo več tistih, ki bodo um, plačevali um, prispevkov, potem bo ta sklad zaprl, zaprt pregledali smo sredstva v Evropskem parlamentu za to, da bi preverili, ali bomo lahko pokrili eh, te obveznosti, ki smo jih sprejeli. Iskali smo rešitve. Verjetno ne bomo pristali pred eh, Evropskim sodiščem in sedaj iščemo rešitve. Sedaj iščemo rešitev za to vprašanje. Vprašanje APA. Eh, torej, tudi tukaj iščemo pragmatično vprašanje, eh, torej tukaj gre za vprašanje akreditiranih asistentov. Če ti delajo dva sklica, dva zaporedna sklica, še vedno ne dosežejo desetih potrebnih let za pokojnino. Vsi bomo morali pokazati dobro voljo, Določene hipoteze so sedaj predložene, sedaj bomo poskušali ovrednotiti te možnosti, zato da bi eh, prišli do rešitve. Potem, eh, kar se tiče predpisov za stažiste. Delamo tudi na tem, to bi rad povdaril, splošno pravilo mora biti sledeče. Eh, te je treba plačati za njihovo delo. Treba je opredeliti eh, dobro opredeljene časovne omejitve za pogodbe za stažiste in pa za obnove. Kajti to ne sme postati atipična pogodba, za katero bi potem nek stažist nadomestil delo asistenta v Evropskem parlamentu. Tukaj bom eh, končal svoj prispevek in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Besten dank, Herr Hvala lepa, zdaj pa gospod generalni sekretar. Ja, dank, Hvala lepa, gospa predsedujoča, eh, pristojni podpredsednik je zelo dobro in obsežno predstavil to temo in zato ga ne bi rad ponavljal. Dovolite zgolj eno pripombo. Eh, leta 2017 je bilo tudi leto, ko smo zaprli številna delovna mesta takrat smo odpravili 146 delovnih mest, 60 delovnih mest v okviru um, skrčanja pre, um, zaposlenih in pa potem še uh, e, 40 delovnih mest na področju političnih uh, skupin. In, uh, To je zelo vplivalo na delo v tem letu. Zahvaljujem pa se za pripombe računskega sodišča. Eh, stopnja eh, napak eh, znaša ni celih 5 odstotka in mislim, da to res je zelo nizka stopnja napak. Hvala lepa. To je bilo torej leto, ko smo krčili delovna mesta. In mislim, da je na tem področju svet kršil džentelmenski dogovor. Gospod Galvin, sedaj pa beseda vaša. Eh, Gospa predsednica, eh, dragi člani in članice odbora. Najprej bi se vam rad zahvalil za to priložnost, eh, da predstavim moje letno poročilo za leto 2017. Finančna uredba zahteva od, od notranjega revizorja, da institucijam preda letno poročilo Eh, o letnih revizijah in da poda tudi priporočila. Eh, ter potem spremlja tudi ukrepe v zvezi s priporočili. Eh, no, moje poročilo zadeva dejavnosti iz leta 2017. V drugem delu opisujem naloge službe notranjega revizorja, potem naravo, obseg dejavnosti, profesionalne standarde, kako je ta služba organizirana in tako naprej. Eh, neodvisnost notranjega revizorja zagotavlja evropska zakonodaja in to je ponovno povdarjeno tudi v listini o notranjem revizorju, hm, kjer prihaja do priložnosti ali pa napak. Notranji revizor zagotovi upravi priporočila, predlaga tudi dejavnosti, vse čas smo v stalnem dialogu in konstruktivna posvetovanja imamo z eh, tisto službo, ki je bila revidirana. Potem tretji del poročila um, opisuje revizijsko delo iz leta 2017 eh, in razlaga eh, tudi, da notranji revizor vsako, eh, vsak letni program utemeli na oceni sistematičnega tveganja za celotno organizacijo. Gre tudi za to, da oceni tveganje in se osredotoči na tista, področja, ki zahtevajo eh, več pozornosti. Predvsem sem se osredotočil na vabila novinarjem. In eh, v zvezi s tem imamo v sektorju za komunikacije večletno strategijo revizije. Gre predvsem za vabila na plenarno zasedanje v Bruslu in Strasburu, ki služijo temu, da se širijo informacije o dejavnosti parlamenta v medijih. Cilji revizije so bili tudi, da se oceni skladnost procesa organiziranja v bil z regulativnim okvirom in da se oceni tudi učinkovitost tega procesa. Mm, DG za komunikacije je eh, zavezan doseganju teh ciljev in eh, notranji revizor je našel tudi nekaj prostora za okrepitev upravljanja in pa nadzora na štirih področjih. Najprej bi morali eh, povečati eh, zagotovilo, da novinari dobijo nadomestila za svoje stroške, potem da se ukvarjamo s eh, sistemskimi problemi v zvezi s pravili eh, pri povabilih. Potem je treba izboljšati učinkovitost blaganiških knjig predplačil. In pa četrta stvar so priporočila oziroma smernice za vabila za novinarje ki služijo temu, da se um, razširijo informacije. Imamo um, načrt v enajstih točkah, sedem jih je namenjenih temu, eh, da se uh, ukvarjamo z zmernim tveganjem, štiri pa bodo obravnavale bistvena tveganja. Um, notranji revizor je tudi izvedel eh, prvi dve reviziji o um, nadomestilih za zaposlene, tudi v okviru um, statuta za uh, zaposlene. Gre za um, dodelitve v zvezi z uh, življenjem v tujini, potem nadomestila za potovanja in dnevnice. Uh, In mi smo skušali oceniti skladnost odločitev glede posameznih nadomestil z uredbami in ocenjevali smo učinkovitost izvajanja. Potem osredotočili smo se predvsem na naslednja področja. E, na to, kako se izvaja nadzor in pa metodologija e, nadzora. E, tukaj smo vključili tudi IT vprašanja. Potem smo se osredotočili na eh, dnevnice in pa nadomestila za življenje v tujini, eh, torej za expatriation allowance. Eh, potem s tem so povezani tudi dokumenti, ki to upravičujejo. Potem pa še nadomestila za potovanja. In tukaj smo ugotovili tudi možna področja za napake. Tukaj imamo zdaj akcijski načrt v 20 točkah. 12 področji eh, prinaša eh, bistveno tveganje, pri osmih pa je šlo za zmerno tveganje. Zdaj pa še eh, naročanje zunanih prevajalcev. Tukaj je treba upoštevati določena pravila v zvezi z javnimi naročili in zagotoviti tudi ustrezen nadzor ter nadzor tehnično kakovost prevodov. Eh, s tem je treba zagotoviti, da bodo izpolnjene potrebe parlamenta. Osredotočili smo se na to, da so spoštovani postopki, da se upoštevajo pravila in pa pogodbene določbe. Eh, našli pa smo nekaj področji, kjer bi bilo treba delo še izboljšati, naprimer okrepiti organizacijo javnega naročanja, eh, potrebovali bi um, hitrejše zahteve po dodatnih informacijah in izboljšane ocene. Potem eh, kriterije za kakovost bi bilo treba izboljšati pri prihodnih javnih naročilih, spodbujati zunanja podjetja na izboljšajo kakovost eh, prevodov, eh, tudi prek ekspost preverb in ukrepiti bi bilo treba zanesljivost. Eh, računov v zvezi s stroški za eh, zunanje prevode. Tukaj imamo akcijski načrt v šestih točkah, eh, oziroma to smo predlagali. Dva predstavljata večje tveganje, štiri pa zmerno tveganje. Potem imamo še malo počasneje, pravi predsednica. Imamo tudi eh, notranjo strategijo za informacijske sisteme. Eh, in tukaj smo proučevali decentralizirane dejavnosti informacijske tehnologije. Osredotočili smo se predvsem na zagotavljanje učinkovitosti decentraliziranih IT sistemov pri načrtovanju, zagotavljanju rezultatov in podpiranju rešitev IKT. Osredotočili pa smo se na določene, na nek vzorec eh, generalnih direktoratov, Potem eh, smo želeli oceniti tudi vlogo DG ITEK v odnosu do uh, različnih oddelkov, ki izvajajo decentralizirane IT funkcije. To nam je pomagalo izboljšati uh, tudi odzivnost na zahteve In ugotovili smo, da decentralizirane enote počasi pridobivajo zrelost, uporabljajo ustrezne standarde in najboljše prakse za izboljšanje zagotavljanja rešitev in nudenje podpore. Zato, da bi dosegli popolne koristi decentralizacije, smo se eh, tukaj osredotočili na naslednja področja. Treba bi bilo um, okrepiti nadzorovanje proračuna za pobude na področju IKT, kot je to koordinirano v okviru programa IT. Potem je treba zagotoviti, da bodo pobude izvedene v pravem času, eh, da bodo imele pravi obseg in ustrezno kakovost znotraj proračuna. Potem je treba tudi eh, izboljšati nadzor decentraliziranih enot in pa potrjevanje nove softver opreme. Treba pa se bo počasi eh, premakniti tudi z nekih začasnih pogodb na eh, pogodbe, ki so ciljno usmerjene. Trenutno se pripravljajo predlogi v zvezi s tem. Notranji revizor je eh, izvedel tudi dve nalogi posvetovanja leta 2017. Eh, tukaj gre predvsem za eh, nasvete na zahtevo generalnih direktoratov. Najprej je šlo za predlog DG za komunikacije glede pregledane nomenklature proračuna. In to zadeva številne dejavnosti in ukrepe, samo nekateri od teh ukrepov pa so bili opredeljeni kot komunikacijski ukrepi. In zato se predlaga tukaj eh, sprememba imen. Eh, notranji revizor je podprl predlog eh, revizije DG za komunikacije. In zato, da bi jim pomagali pri izvajanju, smo tudi podali štiri priporočila glede predstavitev, glede komunikacijskega načrta, glede identifikacije eh, tehničnih stroškov in pa stroškov poročanja. Potem eh, druga ta naloga posvetovanja pa je zadevala eh, DGEPRS in sicer v zvezi z, s prijavami v knjižnico. Pregledali smo prakse knjižnice za upravljanje članstva za parlamentarno delo. Šest priporočil smo podali, dodali smo nekaj specifikacij eh, glede eh, pridobivanja in pa črtanja pravil knjižnice, potem eh, pridobivanja povratnih informacij strani končnih uporabnikov. Okrepili smo analizo statistik, potem klasificirali uporabnike in pa proizvode, zato da bi nudili boljše storitve po meri. In uh, Ja, šlo je tudi za dolgoročne naročnine. Potem uh, smo pripravili tudi uh, uh, nadgradno poročil. Uh, imeli smo 71 ukrepov, zaprli smo jih 34 in pri številnih smo zmanjšali uh, Eh, tveganje, ki je bilo prej veliko, na zmerno tveganje. Eh, potem odprti ukrepi eh, zmanjševanja tveganja so padli z 26 na 11. Tudi nobenih odprtih ukrepov ni bilo, ki bi, takih, ki bi, bi bili označeni kot kritični. Uh, Osredotočili smo se tudi na vzdrževanje stavb in pa na opremo stavb. Poročilo je bilo potrjeno 12. oktober 2018 in o njem bomo poročali kot del dejavnosti za leto 2018. To letno poročilo opisuje tudi izvajanje strani notranjega revizorja, tega, kako se zagotavlja kakovost in kako se izboljšujejo programi. Vsakih pet let eh, mora tudi eh, zunani revizor pregledati notranjega revizorja. Ugotovili so, da notranji revizor dela po vseh standardih. Program za leto 2017 se je usredotočil na uh, izvajanje nadaljnih krepitev. Potem četrti del poročila opisuje vlogo uh, Komisije za nadzor revizije. Um, gre za to, da se nadzoruje tveganje in pa uh, različni procesi strani uh, menedžmenta. Peti del obsega zaključke poročila in razlaga, kako se, so se dejavnosti leta 2017 osredotočala na zagotavljanje jamstev glede skladnosti, uh, upoštevajoč načela um, zdravega finančnega upravljanja, učinkovitosti in tako naprej. In notranji revizor lahko potrdi, da njegova uh, neodvisnost leta 2017 ni bila ogrožena. Rad bi se zahvalil vsem članom uh, Komisije za nadzor revizije, generalnemu sekretarju in uh, vsem drugim. Rad bi tudi se zahvalil za odlično sodelovanje ki ga je bil deležen notranji revizor strani vseh oddelkov. Hvala. Hvala lepa. Poročevalka, gospa Šmit, bo sedaj dobila besedo. Izvolite. Hvala lepa. Torej, toliko pohvalnih eh, besed eh, generalnega sekretarja smo slišali, sedaj bi rada povedala nekaj nesprotnega, ampak to mi ni lahko. Rada bi vsem povedala tole. Torej, eh, opredelila sem sestanke, oziroma določila sem sestanke z vsemi možnimi generalnimi direktorati, osebno sem jih želela spoznati. In rada bi povedala, da so me vsi lepo sprejeli in vsi so bili pripravljeni odgovarjati na moja kritična in včasih trapasta vprašanja. Bila sem skoraj da povsod in povsod je bil možen odprt dialog. Povprašala sem po številnih stvareh, kajti iz svojega prejšnjega življenja vem, kako bi morale delovati določene stvari. In eh, vedno sem imela možnost, da sem si pogledala zgradbe. Zgradbe sem si eh, pogledala od najgloblje kleti do najvišjega podstrešja. Obrnila sem vsak kamen. In eh, ničesar niso skrivali pred moj, poskušali smo delati odprto in pregledno. Rada bi torej pohvalila vaše sodelavce, kajti ta izkušnja je bila zelo razveseljiva. Ko sem brskala po teh zgradbah, sem seveda naletela eh, tudi na stvari, ki se mi ne zdijo tako briljantne. Um, gotovo je zelo pomembna varnost. Pomembno je, da so sedaj zgradbe varnejše, ampak jaz eh, kot poslanka, kot posamična oseba, In tudi glede na to, kar so mi povedali drugi, kar so mi povedali asistenti, imam občutek, da sedaj, sedaj nimamo neke striktne varnostne strategije, ki bi bila opazna. Še vedno lahko zapeljemo z avtom v garažo, ne da bi imeli pri sebi več. Pomislimo naprimer na skladišča, kamor se je pripelje roba in eh, mislim, da je to nekaj, kar bi morali nujno preveriti. Zaskrbljena sem tudi eh, glede obiskov v Štrasburgu, kajti prihajajo izredno številčne skupine obiskovalcev, ki jih sedaj eh, srečujemo v zgradbi Evropskega parlamenta. To se mi zdi zaskrbljujoče. Eh, tam se počutim nekoliko čudno zaradi tega. Vem, da so vsi akreditirani, ampak eh, ne glede na to. Eh, potem sem se poglobila tudi v službo voznikov, potem sem si pogledala tudi prehod na električna vozila ali pa na hibridna vozila, potem sem si pogledala tudi zaposlitev lastnega voznika, že večkrat. smo slišali komentarje v zvezi s tem. Lahko povem, da so se stvari gotovo izboljšale, odkar so vozniki zaposleni eh, se strani Evropskega parlamenta. In sedaj lahko bolje pregledujemo tudi varnostni vidik. In pravzaprav ne morem eh, reči prav nič slabega o tem razvoju. Kako sem zastopala parlament pred petimi leti, to ste me vprašali. In takrat je bilo nenavadno, da imamo v Evropskem parlamentu telovadnico, trgovino in tako naprej. Torej, trgovine za živili nimamo več. Kakšni so sedaj načrti? Ali eh, bomo trgovino znova uvedli, ali bo kje zunaj? To so stvari, ki so vendarle pomembne in o tem bi morali razmisliti, eh, zlasti iz varnostnega vidika. In vprašanje je tudi, ali je to potrebno ali ni. Velike težave sem imela za področjem IKT. Kot uh, številni moji kolegi sem uporabnica Apple. In to pomeni, da sem hitro pri svojih mejah. Ni dovoljeno, da bi naprimer, lahko na napravi prebrala svojo elektronsko pošto. Torej, te IKT zadeve so čudne. Vem, da eh, so ljudje iz oddelka za IKT zelo posebni ljudje, ne da bi jih želela diskriminirati, ampak vendarle eh, so oni v naši službi, pravzaprav morajo oni zagotavljati storitev za nas in želela bi si, da bi te ljudi nekoliko usposobili. Kaj te vedno, kar eh, slišim, je to ne bo šlo, to ne gre. Eh, če pa vprašamo, potem zadeve že delujejo bolje. No, sedaj na področju IKT-ja izgrajujejo omrežje in hibridne računalnike in tako naprej. Ampak mislim, da bi lahko poleg tega zagotavljali še marsikaj drugega, eh, zlasti iz vedika volitev, eh, kajti stvari bodo drugačne, kot jih poznamo do sedaj. Sedaj sem govorila, ne da bi pogledala v svoje zapisnike. Torej, stopnja napak je krasna. Postavljenih je bilo 161 vprašanj, prejeli smo odgovore, tudi to je nekaj velikega. Eh, odgovori so bili obširni in poglobljeni. Tu je še nekateri, nekaj podrobnosti. To bi rada omenila. Naprimer, eh, pisarna za zvezo. Torej, te pisarne za zvezo eh, so zato, da če sem jaz poročevalka, potem eh, ta pisarna zame povabi deležnike in me podpira pri mojem zakonodajnem in političnem delu. Morda je tako v drugih državah članicah, ampak v moji državi tega nisem nikoli doživela. Ne vem, ali imamo v zvezi s tem kakšen nadzor, ali imamo jasen opis nalog, na katere se lahko sklicujemo, ali je možno, da, sama nisem, da sama nisem dovolj poizvedela potem, oziroma zanima me, kako je z komunikacijo na tem področju, torej kako bi se morala tega lotiti. Potem me zanima še kako je za dvema pisarnama, ki ju imamo v Združenem kraljestvu. Ali boste te dve pisarni ostali sedaj v prehodnem obdobju ali boste ostali, torej kako bomo to obravnavali. In potem me zanima še nekaj. Sedaj nekatere zgradbe kupimo, nekatere najamemo. Seveda ima vsaka stvar pluse in minuse. Eh, s tem so povezani stroški in pa tudi um, obnavljanje. Ali si zadevo ogledamo uh, vsakič posamično ali, uh, če je potrebno, uh, gremo v določeno državo članico in si zadevo pogledamo? Ali imamo morda strategijo, ki jo želimo uveljaviti na tem področju? Uh, Pri odgovorih ste omenili uh, tudi pokojninski sklad. Tudi sama sem se dopisovala s predsedojočim. Eh, zanima me, ali imate kakšno idejo v zvezi s tem. Eh, no, nadaljnih vprašanj pa ne bom postavila, kaj ti videla sem, da eh, gospa poročevalka gleda na uro. Gospod generalni sekretar. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej, kar se tiče varnosti. Med drugim ste omenili eh, skupine obiskovalcev, ki se prosto gibljajo v Evropskem parlamentu. Sedaj eh, poskušamo zadevo urediti tako, da bo specifična ustanova ločena od eh, preostalih zgradb. Naprimer, parlamentarijom v Bruslu je ločen. Isto velja za hišo Evropske zgodovine. Eh, ki ni povezana z drugimi zgradbami. Eh, potem instrument iz Atrija, eh, ta sedaj še koristijo obiskovalci, ampak ta dvorana je izolirana od preostale zgradbe. Potem Station Europe, to je nekdanje železniška postaja, tudi ta je ločena od preostale zgradbe. Uh, Potem informacijska točka, ki jo bomo preuredili v naslednjih dveh letih, tudi ta informacijska točka je ločena. Kaj želim s tem povedati? Korak za korakom poskušamo zagotoviti ločen eh, prostor za obiskovalce. To, to pomeni, da obiskovalce ne bodo več prišli v poglavitno zgradbo. Dostop bo zagotovljen od zunaj, ampak eh, ne bo več povezave z osrednjo zgradbo in ob koncu bo to politična odločitev, ki jo bo potrebno sprejeti. Naprimer, da bomo rekli, imamo takšne uh, atrakcije, uh, eh, eh, naprimer parlamentarijom, uh, potem hiša Evropske zgodovine sa toliko in toliko obiskovalci, potem Station Europe za naprimer 60 tisoč obiskovalci, plus nov um, center za obiskovalce uh, v Atriju. In Zato ne potrebujemo več dostopa do poglavitne, do glavne zgradbe, ampak to predstavlja kulturno spremembo, ki zahteva politično odločitev. Infrastrukturni predpogoji, eh, ki morajo biti zagotovljeni za, lahko, za to, da lahko sploh sprememo takšno odločitev, so zagotovljeni in sedaj nudimo to možnost. Zelo blizu smo tega, ko bomo lahko rekli, da bodo obiskovalci, oziroma da, bodo, da bomo tokove obiskovalcev eh, omogočali zunaj eh, zgradb. Ampak, kot rečeno, za to je potrebna politična odločitev predsedstva. Potem druga točka, varnost v zgradbah. V zadnjih desetih letih smo prehodili zelo dolgo pot. V preteklosti eh, varnost ni bila prav dobrodošla in eh, bolj smo stavili na kulturo odprtosti. Eh, to je bilo prav, ampak potem pa smo doživeli marsikaj. Naprimer, eh, kurdi so prodrli v zgradbo, potem teroristični napad, potem so nam oropali banko. Eh, torej, teroristični napad smo doživeli sicer k sreči po 9. uri na naši železniški postaji in neposredno prizadet je bil zgolj en staže. Ampak um, iz tega smo se marsikaj naučili. In zato smo se odločili, da moramo nujno izboljšati varnost. Vendarle so nekatera vprašanja še odprta, namreč dejanska uvedba eh, modernega, sodobnega beža, ki ga ni moč ponarediti, ta korak je še pred nami. In v predsedstvu je tekla tudi živahna razprava o tem, ali ne bi določena področja zgradbe. Eh, naredili oziroma odprli javnosti in ali bi določena področja zgradb enostavno zaprli. Kajti včasih se je zgodilo, da je nekdo prišel v pisarno, ne da bi bil povabljen. Včasih smo razpravljali o conah, o varnostnih conah, ampak tudi to bo zahtevalo politično odločitev predsedstva. Lepo se zahvaljujem za vaše eh, pozitivne besede o službi voznikov. Eh, torej, podali smo vam tudi pregled nad geografsko eh, porazdelitvijo. Videli ste, katere države so najbolj predstavljene. Torej, povratne informacije, ki smo jih prejeli, so izredno pozitivne. Mm, pozitivno so se o tem izražali poslanci. Na predsedstvu smo opravili ovrednotenje in predsedstvo je dejalo, da eh, je bila ta odločitev, ki je bila sicer sporna tudi na plenarnem zasedanju, pravilna, kajti se zdaj varnostno preverjamo naše voznike. Prej tega nismo imeli. Vozniki so se lahko menjali z danes na jutri. In to pomeni, da nismo mogli zagotoviti varnosti v zgradbi. Eh, potem ste eh, povedali tudi nekaj o eh, službi, o storitvah. Da, eh, gotovo je lepo, če lahko opravimo majhne nakupe, ne da bi zapravili veliko časa. Imamo tudi telovadnico, telovadnico ki jo je sicer treba plačati, ampak eh, na ta način vendarle lahko prihranimo čas in iz zdravstvenega vidika je gotovo smiselno, da ohranimo eh, telovadnico v Evropskem parlamentu za poslance, pa tudi za druge zaposlene. Potem IKT. A, tukaj imamo eh, po eni strani odprtost in po drugi strani varnost. Torej, te dve vprašanje je treba pretehtati. Eh, torej, vprašanje je, katerim merilom eh, pripišemo več pomembnosti. Mi smo stavili na varnost, to se nam je zdelo pomembnejše. Vmes se sicer um, niso zgodili nobeni incidenti, ampak vprašanje je, kako bi lahko to področje še nekoliko izboljšali. Potem pa še konference deležnikov. V zadnjem sklicu smo izvedli projektni, pi, uh, pilotni projekt, ki se je dobro obnesel. Poročevalec je iskal uh, dialog za deležniki ne v svoji državi članici, ampak v drugi državi članici. In um, ta zadeva se je zelo obnesla. Kajti pomembno je, da razprava teče v državah članicah, ne samo v Bruslju ali v Strasburgu. Zato eh, tudi pravzamemo potne stroške za takšne dogodke. Teh eh, stroškov ne nosijo več sami poslanci. Eh, torej, če si želite poročilo o tem, bo, vam ga bomo gotovo um, zagotovili. Potem pa še pisarne v Združenem kraljestvu, v zvezi s tem še ni bila sprejeta dokončna odločitev, predsedstvo pa je začelo za intenzivno razpravo o tem. To razpravo sem razumel na sledeč način. Pisarna v Londonu se bo nesporno ohranila, kajti tudi v prihodnosti bo pomembno imeti tesne stike z Združenim kraljestvom. Ne na zadnje, tam živijo 3 milijoni eh, evropskih državljanov. Eh, potem je pa tukaj še pisarna v Edinburgu, v zvezi s tem imamo razhajajoča mnenja. Torej, predsedstvo bo moralo v zvezi s tem sprejeti odločitev. Ta odločitev pa ne bo začela veljovati pred koncem prehodnega obdobja, torej pred koncem leta 2020 tako da eh, bodo lahko zaposleni in njihove družine načrtovali. Kajti to se nanaša seveda tudi na njihove pogodbe. Eh, potem, kar se tiče ali nakup ali najem zgradb, mi dajemo prednost nakupu. To je naš, naše splošne stališče. To je povezano s sodbo Evropskega sodišča oziroma Računskega sodišča. Eh, Računsko sodišče je takrat eh, dejalo, da je treba dati prednost nakupu in skoraj 90 odstotkov naših zgradb je v naših rokah. Eh, to pa je seveda povezano tudi z stroški obnove, sedaj moramo mi prevzeti te stroške. Torej, mi dajemo prednost nakupu, ampak včasih moramo ugotoviti, da eh, ni primerne eh, zgradbe za nakup, kar se tiče naprimer informacijskih centrov in potem pride pač do tega, da najamemo primernejšo zgradbo. Sedaj še zadnje vprašanje, pokojninski sklad. Eh, torej, podpredsednik je že povedal svoje stališče v zvezi s tem. Marca sem podal svoj predlog v predsedstvo. Eh, predsedstvo je želelo, da se s tem najprej ukvarja pravna služba in pa želeli so, da bi še enkrat pogledali zgodovino, da bi se še enkrat pogledali zgodovino eh, pogodninskega sklada. Oboje se je sedaj zgodilo in to pomeni, da se bo predsedstvo decembra znova ukvarjalo s tem. Sedaj je to uvrčeno na dnevni eh, red sestankov. Torej, rešitve so povezane z različnimi pravnimi tveganji. Predsedstvo pa bo pač eh, sprejelo odločitev, katere ukrepe želi sprejeti ali ne želi ukrepi zato da bi odpravili pomankljivosti pokojninskega sklada. Hvala lepa. Um Sedaj pa poročevalci v senci, najkasneje po štirih minutah vas bom prekinila. Kolegica Jala Senter, izvolite. Hvala, gospa predsednica. V imenu gospoda Parnjoja, ki je poročevalec v senci, bi rada spregovorila, on se upravičuje ker eh, zaradi problemov z agendo ni mogel priti na to srečanje. Mm, v primeru razrešnice mm, in eh, to bi vprašala tako gospod Šmit kot gospoda Galvina, so se uporabile tako imenovane helpdesk eh, za razrešnico. To so točke za pomoč, ki so se ustvarile prav zato, ehm, da se pomaga poročevalcem. Zanima me, ali je notranji revizor tudi to pregledal. Ne vem, ne razumem dobro, eh, zakaj eh, bi potrebovali te točke. Eh, vedno smo razrešnico delali neposredno v stiku z različnimi generalnimi direktorati in zato me zanima, eh, koliko ljudi je zaposlenih na teh helpdeskih, kako to deluje in eh, ali ni mogoče kakšnega konflikta interesov rada bi razumela, torej, kako vse skupaj deluje. Po drugi strani eh, pa me eh, zanimajo odločitve, ki so sprejete. Kako se te odločitve potem spremlja, kako se spremlja njihovo izja, izvajanje. Še imamo težave s preglednostjo, ko gre za postopke. Eh, včasih, ko generalnega sekretarja prosimo za kakšne podatke, nas potem usmeri kam drugam, na predsedstvo ali eh, na kak drug naslov. In eh, mislim, da bi vse skupaj moral spremljati generalni sekretar, ki ga tudi prosim za pojasnilo. Potem eh, pokojnine in pa druga nadomestila za kreditirane parlamentarne asistente. Dobro bi bilo poskrbeti za teh deset let, eh, da bodo upravičeni do pokojnine. Ne vem, kako je v drugih političnih skupinah, ampak eh, sama mislim, da se moramo jasno izraziti v zvezi s tem. Eh, parlamentarni asistenti imajo svoj statut in rešitev bi morala biti takšna, da bo okvir zagotovila institucija, ne pa da se skupine prosi za solidarnost, da rešujejo potem problem na mesto institucije mi poslanci oblikujemo to institucijo in bi se morali v zvezi s tem tudi skupno odločiti. Potem včasih se zgodi, da, um, da asistentom rečejo, da niso pravočasno podpisali pogodb in zato potem uh, čas uh, ni bil zadosten. Mislim, da bi morali jasno in uh, nepristransko rešiti ta problem. To je problem institucije, ne pa posameznih poslancev. Eh, ne bi se smeli mi med sabo prerekati, kako eh, bo to urejeno. Konec mandata pa se bliža, tako da bi to morali urediti. Eh, zdaj pa še nekaj v zvezi s hrano. Ehm, to bi tudi morali urediti, še posebej, ko gre za hotele v Štrasburu. Kar se tiče pisarn, tukaj vidim, da naj bi do leta 2019 vsak poslanec imel svojo pisarno in pa osebje vsakega poslanca bo tudi, tudi imelo svojo pisarno. Zanima me, kako bo to izvedeno. Uh, potem avtomobili. Um, tukaj se uh, stvari nekako delijo med različne generalne, eh, sekret, med različne generalne direktorate. Um, žal mi je, da ne morem uh, povedati vsega tukaj javno, bom pa pisala generalnemu sekretarju. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod Sasoli, gospod Vele, gospod Galvin, najprej bi se rad zahvalil za podrobne odgovore na naše vprašanje. Kar zadeva najpomembnejše lasnosti Evropskega parlamenta za leto 2017, kar zadeva uporabo finančnih sredstev in pa izpolnjevanje ciljev v tem letu, so rezultati eh, zelo dobri. 99 odstotkov proračuna je uh, bilo uh, tudi uporabljenih in le on, en odstotek eh, sredstev je bil vrnjenih uh, in uh, to zahteva dobro upravljanje, kot je povedal gospod Sasoli. Upoštevali smo tudi prioritete ki so bile zastavljene v pripravah na proračun za leto 2017. Za nas, eh, kot člane odbora za proračunski nadzor, je zelo pomembno, da lahko uporabljamo strokovno znanje pri pripravi razrešnice. Zadovoljni smo tudi z sodelovanjem z različnimi sekretarijati. Kar pa zardeva delovanje hiše evropske zgodovine. V zadnjih letih je Evropska unija morala biti pripravljena na soočene s številnimi izzivi. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da izboljšamo poznavanje evropske zgodovine in evropske integracije. Zaradi tega mislim, da bi lahko izboljšali število obiskovalcev z dobro zastavljeno kampanjo ozaveščanja. Poleg tega smo vzpostavili eh, tudi sistem spremljanja z neposrednim poročanjem generalnemu direktorju za finance. Ta enota eh, tudi posreduje podatke odboru za proračunski nadzor in na ta način eh, lahko tudi sprememo odločitev, kako preseči eh, morebitne težave. Na zadnje pa bi se rad zahvalil vodstvu Evropskega parlamenta za dobro upravljanje, kajti v zadnjih letih smo se morali soočiti s številnimi izzivi. Šlo je predvsem za varnostne izzive, a ne le za varnostne izzive. Najlepša hvala torej za zelo dobro delovanje. Peče kolega Javor. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Imam tri kratka vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na eh, dodatke za poslance. Gospod Sesoli je o tem že na kratko spregovoril. Rad bi bolj podrobno pojasnilo v zvezi s tem, kako ta pogajanja potekajo in uh, kdaj bodo zaključena. Kolikor vem, še zmeraj ni dogovora med eh, predsedstvom parlamenta in pa delovno skupino. Zato me zanima, kdaj lahko pričakujemo končne zaključke delovne skupine in pa predsedstva parlamenta. Poleg tega pa imam tudi dodatna vprašanja glede teh splošnih izdatkov, v skladu z 62. členom eh, statuta za poslance, bi naj ob koncu mandata bil povrnjen del eh, tega dodatka za splošne izdatke. Zanima me, ali obstaja kak natančnejši načrt v zvezi s tem. In še zadnjo vprašanje. V skladu z uredbo bi uh, moral biti za uh, ta sredstva vzpostavljen ločen bančni račun. Zanima me, ali to preverjate. Drugo vprašanje je povezano z kibernetsko varnostjo in evropskimi volitvami. Vsi vemo, da obstajajo velike grožnje in da bi lahko prišlo do vpliva na evropske volitve od zunaj. In sicer eh, v obliki kibernetskih napadov, pa tudi lažnih novic in tako naprej. In skupaj z drugimi inštitucijami, skupaj s komisijo in svetom najbrž pripravljate načrt za preprečevanje in za obrambo Evropskega parlamenta pred eh, temi kampanjami, kampanjami napačnega ozaveščanja, kampanjami lažnih novic eh, in pa kibernetskimi napadi. In še tretje vprašanje. Dogovorili smo se, da naj bi na strani Evropskega parlamenta poskrbeli za možnost za poslance, da predstavijo svoj zakonodajni otis. Kolikor sem videl, te možnosti zaenkrat še ni na spletni strani Evropskega parlamenta. Kako napredujemo v zvezi s tem? Ali lahko pričakujemo? da bomo imeli možnost, eh, da objavimo zakonodajni odtis eh, tega eh, vsakega poslanca. Kolega Dejong, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poskusal, poskušal se bom omejiti na svoje štiri minute. Najprej bi se rad zahvalil za predstavitve in pa za zelo podrobne, pis, podrobne pisne odgovore. Rad bi izpostavil nekaj tem najprej eh, informacijska politika Evropskega parlamenta, tudi glede na evropske volitve. Evropska unija je eh, zelo eh, moderna in tudi jaz sem zelo modern, ampak informacijska kampanja, ki je namenjena predvsem mladim, predstavlja veliko tveganje. To smo dejali tudi v predsedstvu in mislim, da bo o tem potrebno še govoriti kajti veliko je ljudi, ki jih na ta način ne bomo dosegli, ki jim gre slabo, eh, gre za brezposelne, ki ne prejemajo pokojnine in tako naprej. Eh, tukaj so tudi ljudje, ki eh, se čutijo izključene iz evropskega območja. In zato imam vprašanje za podpredsednika, pa tudi za generalnega sekretarja. Zanima me, kako bomo druge vključili v to informacijsko politiko, ne le mlade in študente. In potem še odnosi z predsedstvom eh, in pa zadeve povezane z razrešnico. Imamo spletno stran in tudi povezave, kot je bilo rečeno. si lahko ogledamo spletno stran Evropskega parlamenta in pa tudi posameznih poslancev, ampak potrebujemo tudi informacije o poslancih. Zakonodajni otis je bil ravno kar odmenjen. Kot poročevalec imam celo vrsto informacij o različnih vidikih, ampak sekretarjat eh, tega ni izpostavil. Kaj pa uh, stiki z lobisti? Potem pa so tukaj tudi pokojnine. Generalni sekretar je zagotovo storil vse, kar je v njegovi moči, ampak nobenih ukrepov še ni bilo. Spet čakamo na prihodnost in eh, v odgovorih eh, sem prebral, eh, da so načrtevane določene zadeve, čeprav je bilo v letošnjem letu ugotovljeno, da se dejavnosti na tem področju ne odvijajo dovolj dobro. Potem pa hiša evropske zgodovine. E, dodatne zaposlene naj bi sedaj imeli v tej hiši. Zanima me, koliko sredstev pa namenja Evropski parlament za izvedence v uh, skupini, ki je namenjena hiši evropske zgodovine, kajti tukaj prihaja do nesporazumov. Tudi v skupinah je bila to pereča tema in težave ostajajo. Določena področja so bila ocenjena negativno. Recimo, če zaposleni sedijo, dobijo negativno oceno. In potem še stranišče. In pa uniforma za zaposlene. In kar je najpomembnejše. zakaj Expoko ni znotraj skupine, eh, znotraj parlamenta, zakaj imamo zunanjo pogodbo za to področje in če že imamo pogodbe, moramo zagotoviti tudi enakost. Expoko zares prejema polovico tega, kar prejemajo v zaposleni v muzejih eh, v, na nizozemskem, gospod Gerbrandi. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa, gospod generalni sekretar. Imam zelo konkretno vprašanje, ki je povezano tudi z pisnimi. Zapisnim vprašanjem 129 eh, v zvezi z pokojninskim skladom. Vprašali smo, kakšna je pravna osnova tega pokojninskega sklada, kajti ta pokojninski sklad je zaseben investicijski sklad v Luksemburgu. In nobenega razloga ni, da bi Evropski parlament eh, moral v prihodnosti izplačevati pokojnine, če bo dejansko vrednost sklada nižja od. Uh, pričakovane vrednosti. Ali lahko uh, spregovorite o tem zasebnem uh, eh, ulagateljskem instrumentu? Ja, in jaz sem zadnja, tudi za dve minuti. Kolega Sasolijo bi rada vprašala, kakšno je njegovo mnenje glede nadaljnih rezov eh, pri prostovoljnem pokojninskem skladu. In še druga točka iz proračuna parlamenta plačujemo pokojninske prispevke iz priloge 3 za italijanske in francoske kolege, tudi za luksemburške pravzaprav, ampak eh, ti se tukaj neposredno ne pojavljajo. In iz evropskega proračuna ti eh, poslanci eh, dobijo izplačano razliko, ki obstaja med poslanci v Franciji in Italiji in pa drugimi poslanci v Evropski uniji. To je ena točka, potem pa prostovoljni pokojninski sklad. To je druga točka. Parlament Pos, za poslanca na mesec. Eh, Uplača več kot 50 tisoč eh, evrov, čeprav imajo poslanci eh, tudi pravico do eh, pokojnine na ravni držav članic, torej gre za dvojno financiranje. Kako pa bomo to predstavili javnosti? Pravzaprav gre tukaj za več različnih pokojninskih schem in račun poravnajo zmeraj evropski davkoplačevalci. Sedaj pa beseda vaša. Ja, dank, Frau, uh, ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej k vprašanju gospe Ajale Sender. Gre za razrešnico, to se je kasneje e, pojavilo tudi v vprašanjih drugih poslancev. Šlo je za željo tega odbora. Rezultat je bil ta, da imamo uh, e, sekretarjat odbora, da imamo uh, oddelek za posamezne politike, da imamo ustrezno strokovno znanje in da ne potrebujemo ločenega organa, ampak tesnejšo koordinacijo med vsemi temi službami. Tako da bi se izognili ustanavljanju novih organov. Po drugi strani pa je potrebno povezati eh, vse te različne službe in eh, vse podatke, ki nam jih zagotavljajo. Potem ste zastavili tudi vprašanje, kako je z spremljanjem v predsedstvu. Predsedstvo je seveda seznanjeno z vsemi odločitvami, potem so tukaj tudi odločitve na plenarnem zasedanju. Predsedstvo pa je na vse zadnje politični organ, ki vse te odločitve tudi politično potrdi in mislim, da je podpredsednik Sosoli. Eh, že zelo dobro predstavil, eh, da eh, se lahko mnenja o predsedstvu tudi razhajajo, recimo, ko gre za pavšale, za splošne stroške in predsedstvo na koncu pač glede na manjšino ali večino sprejme ustrezno odločitev. Potem pa k vprašanju akreditiranih asistentov. Predsednik je v predsedstvu povedal, da imajo politične skupine odgovornost eh, za dosego te meje desetih let, čeprav posebej, če eh, manjka eh, zgolj malo do te magične številke, seveda pa obstajajo tudi različni natečaji in če akreditirani asistenti uspešno opravijo izpite, potem uh, smo jih seveda pripravljeni tudi zaposliti pri pogodbah. Uh, smo imeli težave predvsem po spremembi sistema leta 2009, predvsem zaradi tega, ker ni bilo na voljo vseh dokumentov in to je igralo tudi pomembno vlogo pri nadzoru GDPRS, eh, namreč eh, pogodbe lahko ustrezno pregledamo le, če imamo na voljo vse dokumente. Zastavili ste tudi vprašanje v zvezi z opremo uradov za poslance. Predsedstvo se je odločilo, da bomo z naslednjim sklicem v Bruslju eh, zagotovili za vse poslance možnost, da imajo svojo pisarno in dve pisarni za sodelavce. Mislim, da je to tudi nujno potrebno. Trenutno so nam te eh, kapacitete na voljo, še prav posebej eh, za novo stavbo Martens, eh, ki zagotavlja možnost za pisarne za tisoč zaposlenih. V Strasburgu je zadeva bolj zapletena, ker ne moremo kupiti novih pisarn in jih tudi naj zgraditi. Torej. Tukaj bomo zagotovili prostore z uh, pomočjo prostorov, ki so bili doslej na voljo sporošni upravi. Tukaj gre za prilagoditev kontingentov uh, komisije in pa sveta. Če pretehtamo celotno situacijo, je prav, da ima v Strasburgu vsak poslanec svojo pisarno in pa ločeno pisarno za sodelavce, že zaradi tajnosti in zaupnosti. In zato si sedaj za to prizadevamo. V dveh tretjinah pa bo to te prostore zagotovila administracija Evropskega parlamenta. Gospod Ali, najlepša hvala za vaše vprašanja in za pozitivno oceno. na splošno. Kar pa zadeva hišo evropske zgodovine, trenutna številka eh, obiskovalcev je 150 tisoč. To je pozitivno, vendar pa bi lahko storili še več, kot ste dejali, še prav posebej, kar zadeva skupine obiskovalcev. Mislim, da bi bilo zelo pomembno tudi, da v novem parlamentu tesno sodelujemo s poslanci in z individualnimi asistenti, tako da bodo tudi ti upoštevali eh, to hišo evropske zgodovine kot možnost za skupine obiskovalcev. Tudi obiskovalci iz tujine morajo imeti možnost, da obiščejo hišo evropske zgodovine. To uh, je zagotovo naš načrt in mislim, da imamo tudi že strateške načrte na tem področju. sedaj pa k enoti za skladnost z zakonodajo, kakšne so izkušnje, kakšno je ozadje. Ozadje je takšno, da smo doslej v različnih enotah eh, imeli razprave o problematičnih primerjih. In prav se nam je zdelo, da vse skupaj osredotočimo v eni enoti, zato da bi eh, zagotovili tudi tajnost. Če tajnost ne bo eh, zagotovljena, bi lahko bila odgovornost neustrezno porazdeljena. Zaradi tega smo sedaj vzpostavili eno enoto, ki ima na voljo tudi več strokovnega znanja. Tako da so vsi primeri ustrezno obravnavani naše izkušnje doslej kažejo, da je bil to pozitiven korak in upam, da smo na pravi poti. Gospod Javor je spraševal o e, pavšalih e, za splašne izdatke, gospod Sasoli bo o tem povedal kaj več. Delovna skupina je zaključila z svojim delom, to je e, tudi uradno ugotovil predsednik Tajani v predsedstvu. Nekateri so zadovoljni z rezultatom, drugi malo manj. Na vsak način je celo leto potekalo zelo intenzivno delo na tem področju, sledilo je demokratično glasovanje, razprava. Pa se bo zagotovo nadaljevala, to lahko že povem. Kar pa zadeva vračilo sredstev iz eh, proračunskih postavk, ki niso bila uporabljena, Več podatkov o tej najdete v pisnih odgovorih. E, tudi glede ločenega e, bančnega računa. Veliko poslancev že ima ločen račun in predsedstvo je sprejelo odločitev, da mora to postati splošno pravilo. In potem še vprašanje kibernetske varnosti, kaj smo storili na tem področju. Po eni strani naj bi strokovnjake držav članic povabili, da izmenjajo najboljše prakse. Vsi eh, strokovnjaki iz držav članic so torej izmenjali najboljše prakse glede kibernetske varnosti, eh, predvsem pred volitvami. Najbrž ne bo presenetljivo, da je estonski predstavnik igral pri tem pomembno vlogo, kajti Estonija je izjemno napredna na tem področju in pa eh, tudi češki predstavnik. Nimamo eh, nobenih. Če tudi nimajo neposrednih eh, pristojnosti na tem področju, vse vabimo, da se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo na evropskih volitvah. Potem pa lažne novice, kar zadeva zunanje posege. Ima pristojnost Evropska služba za zunanje delovanje to, ta ima tudi zelo profesionalno ekipo, ki je na pobudo Evropskega parlamenta sedaj tudi bolje finančno opremljena. Tukaj gre za sodelovanje z vsemi inštitucijami, tudi v enoti za komunikacijo. so mnenje, da je potrebno ukrepiti službo za zunanje delovanje in to enoto. In potem zakonodajni odtis že v preteklosti je eh, gospoda Junga storil veliko na tem področju, tudi v svojem poročilu. Sedaj imamo možnost povezave, tako da je možno zabeležiti zakonodajni odtis, tehnična možnost obstaja in mislim, da smo s tem dosegli prvi cilj seveda pa je eh, v poročilu parlamenta napisano tudi, da naj bi bil ta zakonodajni otis na voljo na spletni strani eh, posameznega poslanca in eh, obstaja orodje, ki bi ga lahko uporabili. Imeli smo že prvo razpravo v predsedstvo in predsedstvo se je zelo intenzivno ukvarjalo z vprašanjem preglednosti in Imeli bodo še ločeno razpravo o tem instrumentu Transparency International. Gospod Dejonk je tudi zastavil vprašanje v zvezi z komunikacijsko politiko, ali gre zgolj za mlade, ali smo kampanjo zastavili širše. Mislim, da moramo ugotoviti, da smo tokrat eh, tudi z proračunom v veliko večji meri podprli eh, delo političnih strank, zagotoviti želimo pluralizem, imamo različne eh, politične stranke in vsebinsko imajo politične stranke veliko več možnosti tudi zaradi okrepljenega proračuna. V parlamentu kot takšnem pa smo sprejeli celo vrsto pobud ki eh, so namenjene širši javnosti. Pretekli teden je predsednik Tajani predstavil novo spletno stran z naslovom Kaj počne Evropa zame. Gre za 1400 lokalnih točk, občin, eh, regij, mest in tako naprej. Kaj je Evropa storila za posamezno mesto, za posamezno vas in tako naprej. Mislim, da gre za relativno razumljiv jezik, lahko razumljiv jezik in ne gre zgolj za zakonodajne akte, ampak gre tudi za vprašanje, kaj počnemo za ljudi, ki trpijo zaradi diabetesa, eh, zaradi sladkorne bolezni, ali pomagamo tem ljudem, kaj eh, počnemo za tiste, ki radi gledajo nogomet. Veliko ljudi eh, v Evropski uniji bi lahko potem reklo, ja, Evropska unija izboljšuje moje življenje, Kaj pa počnemo za pse? Eh, za veliko ljudi je pes najboljši prijatelj. Torej, na ta način bomo relevantni za ljudi, ki niso politiki in takšne informacije so ključnega pomena in jih najdete na tej spletni strani skoraj da 2000 poročil na eni strani v lahko razumljivem jeziku, tako da upam, da bomo imeli dobro ponudbo, imeli bomo eh, tudi aplikacijo eh, za eh, Androide in pa za iOS. tako da uh, bodo lahko uh, spremljali dejavnosti Evropske parlament, Evropskega parlamenta. Potem uh, bo zagotovljeno tudi šolanje v naših zunanjih uradih. In gospod Dejonk je zastavil tudi vprašanje v zvezi z zaposlenimi v hiši Evropske zgodovine. Zastavljajo se vprašanja Zaradi tega, ker je veliko zaposlenih dejalo, da so preobremenjeni. Zagotovili smo dodatne sedeže, to pa bomo še naprej spremljali. Gospod Gerbrandi je zastavil vprašanje z pokojninskim skladom in pa z pravno podlago pokojninskega sklada. Pravilno ste seznanjeni. Tukaj gre za uh, instrument, ki je vzpostavljen v zvezi z uh, luksemburškim pravom. Evropski parlament nima s tem nič. Sprašujete, kakšna eh, je obveza Evropskega parlamenta. Evropski parlament se opira na statut poslancev, kjer je vzpostavljena povezava v zvezi z prehodom pokojninskih pravic v evropsko pravo. Poleg tega pa je tukaj tudi odločitev eh, predsedstva oziroma biroja iz leta 2009. 18. marec 2009 in 1. april 2009. To je bila moja prva seja v vlogi generalnega sekretarja eh, in zato sem si zapomnil ta datum. Pravna podlaga je tam jasno priznana in To je bilo tudi priporočilo pravne službe. Pravna služba je takrat menila, da ne bo več možnih sprememb, ampak predsedstvo je sprejelo številne spremembe in vse te spremembe so bile potrjene tudi strani Evropskega sodišča v Luksemburgu. Torej, Evropski parlament ima možnost, da odloča o pogojih. Pravna negotovost ki je s tem povezana, pa je različna. Zastavljajo se predvsem vprašanja z, v zvezi s pridobljenimi pravicami. Te je potrebno razlikovati od eh, posameznikov in članov pokojninskega sklada, ki še niso v pokojninskem skladu kot takšnem. Odobljena je bila izjema strani eh, Evropskega sodišča, ta pravna vprašanja pa bo potrebno še rešiti. Ali so te pridobljene pravice zaščitene in sicer absolutno zaščitene, ali pa bodo, bo potrebno upoštevati tudi dodatne politične pogoje. Mislim, da je to v veliki meri odgovorilo tudi na vprašanje predsedujoče odboru. Ne, no, jaz sem zastavil še vprašanje v zvezi s francosko-italijansko zgodbo. Tudi italijansko-francoska zgodba, če jo lahko tako imenujem, je ostanek oziroma je breme iz časov, ko še nismo imeli evropskega statuta in poslanci, ki niso imeli pokojnine, so s tem pridobili možnost za starostno oskrbo. Tukaj je šlo predvsem za italijanske in pa francoske poslance. no in tudi Luksemburžani. Tukaj gre za dodatno zavarovanje. Ne gre za primarno pokojnino, ampak za dodatno pokojninsko zavarovanje. Kljub temu ima Evropski parlament tukaj določene zaveze, ki jih je določila tudi pravna služba vendar pa to ne pomeni, da se pogoji ne more več spremeniti. Kolega Sasoli. Ja, najlepša hvala. Generalni sekretar je že odgovoril na vprašanje. Jaz bi rad dodal le, da se pravila vedno ne spoštujejo. In kar zadeva vprašanje pokojnin, nimamo dvojnih pokojninskih eh, sistemov, imamo en pokojninski sistem in pa pravne obveze, ki jih je potrebno spoštovati. Seveda pa je za to pristojno Evropsko sodišče. Zato si kršitev ne moremo dopustiti. Sprejeta je bila odločitev in sicer leta 81 eh, v zvezi z izne, izenačitvijo pokojnin tistih, ki eh, takrat niso imeli eh, zadostnih pokojnin. Gre za 254 italijanskih poslancev, 254 francoskih poslancev in gre za luksemburške poslance. Teh pa sedaj več ni vsaj ne tistih, ki so bili upravičeni do te pokojnine. Kar zadeva pokojninski sklad, moramo spoštovati pravila in odločitev eh, predsedstva je bila sprejeta leta 2009. Leta 2024 eh, pa bomo morali izpolnjevati obveze, ki smo jih prevzeli. Leta 2009 je bila sprejeta ta odločitev. Seveda, kršitev. Uh, teh določil bi bila obravnavana na Evropskem sodišču in tega si ne moremo privoščiti. Torej, pokojninski sistem je samo eden, nimamo več pokojninskih sistemov, imamo pa pravne obveznosti, ki jih je potrebno izpolnjevati. In to, če mi dovolite, pomeni tudi, da se moramo zavedati, da vsakič, ko sprejmemo odločitev, prevzamemo tudi odgovornost eh, za izvedbo te odločitve in za spoštovanje te odločitve. Žal mi je, da je kolega Javor odšel, kajti želel sem ga vprašati. Če mi lahko kaj več pove v zvezi z njegovim vprašanjem, ki se je nanašalo na reformo paušala za splošne stročke. Jaz sem dal prav poslancem, ampak podpredsedniki so glasovali eh, po, proti. Torej, in to je vabilo vsem da vzpostavite dialog med podpredsedniki in pa skupinami. Sicer eh, bo prišlo do slabih odločitev, kajti skupina v dvorani prosi za določeno pobudo, podpredsedniki pa niso tako prepričani, da eh, so te pobude zares potrebne. Poleg tega pa ne bomo imeli uh, vračila uh, sredstev, o tem se bomo pogovarjali v naslednjem sklicu in upam, da bodo sprejete odločitve omogočale povračilo stroškov, tako kot je. Uh, to zahtevalo plenarno zasedanje. Podpredsednike pa tega niso podprli. Jaz sem temu sicer nasprotoval, ampak eh, demokracija je lepa. Včasih izgubiš iz povsem utemeljenih razlogov. Ampak poslanci potrebujejo dialog z podpredsedniki. Hvala lepa. Herr Galvin, wünschen Sie noch mal das Wort? Gospod Kalvin, želite še enkrat besedo? Um. Hvala, gospa predsednica. Zelo na kratko o dveh točkah. Rad bi pozdravil to, kar je bilo povedano o okrepljeni varnosti. Sam sem omenil tudi številne pozitivne korake, ki so se uh, zgodili pri. Eh, krepitvi nadaljnega dela in upravljanja parlamenta, potem uh, govoril sem o tem, kako deluje upravljanje cen, kako deluje nadaljne načrtovanje in tudi napredek na področju varnosti je bil dopolnen z napredkom na drugih področjih. povsem se pa strinjam tudi z vprašanjem, ki je zadevalo kibernetsko varnost, notranje revizorstvo. V tem vidi enega največjih tveganj, s katerimi se bo treba ukvarjati. In naše načrtovanje je naslednje. Mi bomo skušali zagotoviti, da bomo vse čas prisotni pri tem vprašanju tudi v naših revizijah. Torej, vse čas se bomo ukvarjali s kibernetsko varnostjo. Pregledali smo že varnosti te eh, sistemov. Struktura se vzpostavlja in imamo tudi glavnega uradnika za informacijsko varnost. Tako da eh, stvari se tukaj vzpostavljajo in zaenkrat dobro deluje, ampak eh, se pa strinjam, da je kibernetska varnost lahko področje velikega tveganja. Hvala. Hvala lepa. Upam, da nam bodo um, tolmači namenili še nekaj minut, da bo lahko do konca. Da bo lahko dobila besedo še poročevalka. Torej, enega vprašanja potem še uh, vedno nisem uh, mogla. Uh, postaviti, eh, čeprav vem, da ste eh, zelo lepo odgovorili na 161 vprašanj. Hvala lepa za vse informacije, ki ste jih danes podali. Hvala lepa za razpravo. Mislim, da moramo z dialogom nadaljevati. Uh, imeli bomo uh, ro, nov rok uh, za uh, predloge sprememb. Kolega uh, Dela Franka se je uh, priglasil k besedi. Izvolite. Plenamente koštijen. Eh, povsem se zavedam, da je čas omejen. Eh, rad bi samo pozdravil poročila, ki so bila pripravljena, eh, odgovore. Zelo me veseli, da je bila okrepljena varnost. In jaz in še en kolega sva prejela pismo z grožno bombe in mislim, da bi morali tu tudi upoštevati zadnje resolucije, ki so bile sprejete v zvezi z eh, proračunsko razrešnico in pa tudi s poročilom gospoda Rubiga. Eh, tukaj moramo upoštevati eh, francosko-italijanski problem in s finančnimi sredstvi. Pa še nekaj, kar zanima tudi vas, gospa predsednica. Ne želimo podaljševati tega sestanka, mogoče bo to ostalo za naslednjič, ampak rad bi vedel, kako se boste ukvarjali tudi z imenovanji, kajti parlament eh, je tudi izrazil svoje mnenje v zvezi z imenovanjem generalnega sekretarja komisije. Želeli smo več transparentnosti in zanima me, kako boste jim v prihodne ali so kakšna pravila, kako se jih bomo držali. To je že druga razprava, gospa predsednica. Um, gotovo nas te teme v odboru zanimajo in upam, da bomo imeli priložnost, da o njih spregovorimo še bolj poglobljeno. Eh, hvala tudi, da ehm, je prišel generalni sekretar in pa podpredsednik. Hvala lepa za eh, razumevanje, da o tem zdaj ne moremo več razpravljati, eh, kajti ehm, če Evropski eh, parlament razpiše to delovno mesto, potem je to morda problem generalnih direktorjev, morda gospod generalni sekretar. Mi smo tukaj tako rekoč črna ovca. No, um, imenovanje. Ta hip delamo na predpisih, ki so stari približno 20 let. Izvirajo iz leta 2000 um, te predpise je zapisal moj predpredhodnik, predsednik Evropskega parlamenta, gospod Tajani, si je želel, da bi te predpise prilagodili že v tekočem postopku. Skupaj sva predlagala, da bi predsedstvo sedaj predstavili vsakokrat več kandidatov. Sedaj je pomembno to, da eh, uvrstimo na seznam eh, predlogov eh, tudi spol, ki je premalo zastopan. Govorili smo o ženskah na menedžerskih mestih, sedaj smo pri vodih enot, ki jih imenujem jaz. Ko sem Prišel smo imeli 23 vodij oddelkov, sedaj jih imamo 40. Postopek, ki ga um, uporabljamo, je sledeč. Vsak generalni direktor mora izdelati tri predloge. In uh, od teh treh predlogov mora biti vsaj ena ženska. In če ni prisotna vsaj ena ženska, potem lahko postopek odprem na vzvem, zaradi tega, da bi zagotovil več kandidatk. Vedno obstaja tudi možnost, da se imenujejo ženske, ki so ustrezno kvalificirane in ki so dosegli ustrezni napredek. Pri direktoricah smo prav tako dosegli napredek, pri generalnih direktoricah pa smo nazadovali. Zato se taj uvajamo um, spremembe postopka. Pobuda za to je, da v predsednik, predsedstvo je to sprejelo, torej sedaj imamo več predlogov in Eh, eh, vključene morajo biti vedno tudi ženske. Kot rečeno, pri vodjah in noc smo dosegli eh, izreden napredek. Mislim, da bi lahko postopek formalizirali in sicer sa sklepom predsedstva. Torej, na vsak način se bomo te razprave konstruktivno lotili. Hvala lepa. Eh, sedaj pa smo res pri koncu današnjega sestanka. Prisrčno se vam zahvaljujem, da ste prišli. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Eh, hvala lepa vsem. Nadaljevali bomo jutri ob 9. uri zjutraj.